reda, dodali bomo 7.1 e, in sicer predstavitev v zvezi z delom na direktivi o kazenskem postopkem, upoštevajoč e, tudi e, domnevo nedožnosti in pravico do prisotnosti na procesu. Potem imamo tudi izmenjavo mnen se Turčijo o zunanih mejah ki jo črkamo in eh, na naslednjem sestanku bomo slišali, kaj se na tem področju dogaja. Torej, tudi točka v proračunu bo odpadla, kajti gospod Müller ima tudi nekaj težav eh, z letom. Če nihče nima pripombe na tako spremenjeni dnevni red, predlagam, da ga sprejmemo. Eh, predlogov oziroma vprašanj ni. In želim omeniti še nekaj, da ne bomo imeli tolmačenja v hrvaščino in irščino. Potem še nekaj informacij imen, v zvezi z imenovanjem poročevalke. Gospa Alessandra Mussolini je bila imenovana za poročevalko o Eh, sporazumu eh, o strateškem sodelovanju v okviru boja proti resnemu kriminalu in terorizmu med eh, Arabskimi Emirati in pa Evropolom. Potem je gospod Lorenzo Fontana bil imenovan kot poročevalec za dosje na sporazumu o operativnem in strateškem sodelovanju med Bosno in Hercegovino ter Evropolom in po eh, gospa Vejr je sedaj članica EKR in zaradi tega je bilo treba porazdeliti tudi poročila eh, oziroma eh, tista poročila, ki je bila poročevalka v Sendsi. In tretja točka sedaj, ali sedaj eh, potrjujete sklepe koordin, koordinatorjev, da potem še informacija 30. septembra 2015 je Koreper brez eh, spremem potrdil eh, besedilo poročila, ki je bil prejet po poenostavljenem postopku z predlogi sprememb, to je člen 52 uredbe eh, Evropskega parlamenta s strani Eh, odbora Libe in sicer eh, v zvezi z naslednjimi predlogi. Predlog eh, Evropskega parlamenta in sveta, da se razveljavijo določeni akti, ki se nanašajo na območje svobode, varnosti in pravičnosti, potem predlog sklepa parlamenta in sveta, Eh, za eh, razveljavitev določenih aktov na področju policijskega in pravosodnega sodelovanja na kazenskem področju in pa eh, predlog uredbe Evropskega parlamenta in sveta, ki razveljavlja določene akte na področju policijskega sodelovanja in pravosodnega sodelovanja na kazenskem področju. Gospod Moraes je poročevalec za te tri eh, dosjeje. Eh, glasovanje v parlamentu bo potekalo 24. oktober 2015. O 15. Eh, bomo tudi eh, glasovali, zato vas prosim, da eh, imate se seboj svoje glasovalne kartice. Sedaj gremo na točko 4. To je predstavitev gospe Marte Sigan. Ona je strateška direktorica. Pardon. Uh, od Strategy uh, Generals Affairs, uh, generalni direktorat Home v Evropske komisije, mesijo Rüci je žal v Turčiji, ne more biti na našem sestanku, zato eh, predlagam, da gospa Marta Sigan takoj eh, streme besedo, kajti ona je že sodelovala na naših sestankih. Hvala lepa. Najlepša hvala, da ste komisiji dali priložnost eh, Eh, pred sabi trenutno stanje ukrepov, ki so predvideni v okviru Evropske agende o migracijah. Tako da vas obvestim o zadnjem dogajanju v zvezi z migracijsko krizo. Številke govorijo svojo zgodbo, to so dejstva. Skupno število prihodov od januarja 2015 eh, so dosegle več kot 750 tisoč od sprejema agende o migracijah sredi maja tega leta aktivno delamo na koordiniranem odzivu Evropske unije na migracijsko krizo. Preden vas obvesim o najnovejših dosežkih v okviru agende na današnji dan, bi nekaj več povedala o sami krizi. Najprej naj opozorim na geopolitični okvir, ki je razlog za trenutno krizo. Mislim, da se vsi strinjamo, da je situacija v Siriji in Libiji nekaj, kar se v kratkem ne bo spremenjeno, kar pomeni, da ne gre za kratkoročno krizo, ne gre za neko izredno stanje. In preselitve civilistov zaradi situacije v Siriji se bo nadaljevalo, tudi priseljevanje iz Afganistana se bo povečalo zaradi težke situacije v zvezi z varnostjo v tej državi. V začetku krize se, smo se osredotočili na regijo okoli sredozemlja. Okoli 600 tisoč prihodov smo imeli od začetka leta. Ta situacija je dosegla vrhunec v mesecih juniju in julijo se je začela umirjati v začetku avgusta. Glavne nacionalnosti so bili Eritrejci, Nigerici, Somalici. V tem smislu bi vas upozorila na vrh v Valeti, ki se začenja jutri. Ta dvodnevna konferenca bo pripeljala uh, do otepljivih rezultatov v zvezi s sodelovanjem z afriškimi državami. Konferenca v Valeti je pomembno srečanje z afriškimi državami, vendar je, in to bi rada povdarila, nekaj, s čem se vse ne začenja, temelji na stikih in odnosih, ki jih že imamo spostavljene z afriškimi partnerji na osnovi regionalnih in bilateralnih procesov, regionalnih predvsem procesa iz Kartuma in Rabata kar pomeni, da ne začenjamo z ničle, gre pa za pomemben poskus in prepričana sem, da bo prinesel konkretne rezultate. Ti partneri morajo pokazati na konkretne projekte, ki jih bomo lahko skupaj izvajali v naslednjih mesecih na osnovi naših eh, odnosov. Vendar pa se je žarišče krize pre, ustavilo v zadnjem času z 140 tisoč prihodi v zadnjih mesecih. Komisija se je odzvala na obe fazi krize. Ena. Sproti pripravljamo sporočila in svežnje v mesecu majo in začetku septembra njih eh, so vključeni ukrepi za reševanje življenj in preselitev 160 tisoč oseb, ki potrebujejo mednarodno zaščito iz Italije in Grčije. Eh, te ukrepe smo hitro sprejeli, o tem smo vas redno obveščali. Oktobra ste imeli srečanje z GDHOM v odboru glede sporočila z 23. septembra, takrat ste razpravljali o teh nujnih okrepih. Danes bi vam poročala o sporočilu, ki je bilo sprejeto 14. oktobra in sicer o napredku pri izvajanju teh prioritetnih aktivnosti. Kar zadeva operativne ukrepe, so najpomembnejši elementi povezani z hotspoti in nujne scheme preseljitve migrantov. ti ukrepi se začenjajo eh, izvajati oziroma so prinesli že prve rezultate, kar eh, je prvi korak k doseganju skupnega obvladovanja krize. Hotspot na Lampeduzi je operativen, še več se izpostavlja v Italiji in v Grčiji. Enega imamo na Lesbosu v Grčiji, ki bo v kratkem eh, polno operativen in tam bomo zgradili tudi dodatne kapacitete, na kjer so samo so. Io so polna, polno sodelovanje bo doseženo do sredine novembra. 105 eh, ljudi smo preselili iz Italije in 30 iz Grčije. To so trenutne številke. To je prvi korak v pravi smeri. Vendar pa moramo ta proces seveda pospešiti. Na osnovi prvih zbranih izkušenj moramo zdaj prijeti v fazo popolnega implementacije. Govorili smo o izzivih na osnovi teh parizvanih izkušenj. Odkrili smo seveda slabosti v tej prvi fazi, ampak te slabosti so tudi povezane z dejstvom, da gre za začetek procesa. Iz tega se moramo nekaj naučiti, eh, te izzive smo odkrili in zdaj bo treba delati na njih in se jim posvetiti. Kateri so ti izzivi? najprej registracija in zbiranje podatkov na balkanski poti je zelo slabo. Ukrepi Frontexa in EASA niso ustrezno izvedene. Samo 43 odstotkov zahtevkov se obdela. Tudi imamo zelo majhno število upravičencev do azila iz eh, držav. To so problemi, na katerih bo treba delati. Hotspoti bojo v kratkem vzpostavljeni, to je eno osnovnih predpogojev za okrepitev mehanizma za preselitev migrantov. Vsi pričakujemo, da končni rok, ki ga je vzpostavil svet in z našimi aktivnostmi na terenu, da bomo s tem lahko pripravili hotspote do konca novembra, tako da bodo začeli polno delovati, kot je zahteval Evropski svet. To je seveda zelo pomembno sporočilo za vas. Želeli pa smo narediti nekaj več kot eh, tak kratkoročen odziv. Kot veste, smo predlagali mehanizem za krizno preseljevanje, zato da bi se strukturno lotili problemov na področju azila in migracij. In to na osnovi problem, na katere smo naleteli pri prvi relokaciji emigrantov. Zato je treba začeti čim prej z razpravami o tem. Kar zadeva druge možnosti podpore držav vam članicam oktobrsko sporočilo ima enako strukturo kot septembrsko sporočilo in vsebuje različne možnosti podpore državam, članicam. Tukaj naj omenem eh, potrojitev naše prisotnosti na morju, eh, povečanje resursov iz eh, Frontexovih operacij v Pozejdon in Tit are now uh, in Triton. In eh, zagotavljanje dodatnih sredstev za te dve operaciji. Pomembna informacija je, da smo prišli iz prve faze operacije izmenjave informacij ter zbiranja podatkov na drugo fazo. Ta druga faza pa je prestrezanje plovil na odprtem morju. To je aktivni način eh, za preprečevanje dela tihotapcem. In ključnega pomena za zagotavljanje verodostojnosti politike azila v Evropski uniji ta temelji na ukrepih iz leta 2015. Italija je sodelovala v operacijah vračanja, osnovne destinacije so bile Nigerija in Armenija. Albanija. Frontex mora upraviti dvojni mandat in sicer, da podpira nadzor nad mejami ter vračanje nezakonitih priseljencev. Prav tako bo se to naše razporočilo komisije za glede delovnega programa za leto 2016. Zdaj pa naj omenim nekaj informacij v zvezi s sodelovanjem s tretjimi državami. Zelo dobro veste, da smo imeli v začetku oktobra konvencijo na visoki ravni glede zahodno-balkanske poti, kateri so sledili konkretni okrepi za izboljšanje sodelovanja med partnerskimi državami na tej poti. To srečanje je bilo zelo pomembno, zato ker so uh, eh, sodelovali poleg držav članic svoje države na Zahodnem Balkanu, pa tudi Turčija, Jordanija in Libanon. Velik del razprav in velik del deklaracija oziroma izjav se nanaša na operat, konkretno operativno podpora Turčiji in Libanonu pri obvladovanju beguncev v njihovih državah. Konec oktobra je bil še majhen vrt, mini vrt, ki se je prav tako ukvarjal z zahodno-balkansko potjo, ko je prišlo do premika na vzhodno mediteransko pot. Pripravili smo akcijski načrt s 17 točkami, ki zajema tudi operativne ukrepe, ki so se začeli izvajati takoj. Konkretni rezultati teh eh, operativnih zavez eh, so, da imamo tedenske stike med eh, vsemi državami po videokonferenci. Vsak teden poteka te videokonference, spremljamo tudi eh, tokove, kar že deluje. Še ena konkretna točka je bila odpošiljanje 400 policistov v Slovenijo. Tudi to se izvaja in zdaj se ukvarjamo tudi z možnostjo podpore mednarodnih finančnih institucij za odkrite potrebe. Naj omenim še nekaj, kar je pomembno v zvezi z izjavo o okrepitvi sodelovanja z Afganistanom, Bangladešem in Pakistanom, za kar smo se tudi dogovarjali v kontekstu vračanja včeraj smo imeli iz, eh, še en izredni vrh oziroma izredno srečanje ministrov za notranje zadeve. ki so se ukvarjali s tem, kaj se je dogajalo v zadnjih eh, tednih in mesecih. Dogovorili so se za pospešeno spostavljanje registracijskih centrov v Grčiji, in da države izpolnijo svoje zaveze, ne samo kar zadeve eh, kapacitete za sprejem beguncev, ampak eh, tudi za pomoč Frontexu. Kar zadeva trenutno situacijo, so tukaj tudi pomembne, je tukaj pomembna strategija o izmenjavi informacij o priseljencih, migrantih, nezakonitih in zakonitih priseljencev nujno je, da migrante čim prej na poti obvestimo o njihovih eh, pravicah in obveznostih eh, glede registracije na prvi točki oziroma prvi državi, v katero pridejo. Zdaj se bomo torej osredotočili na to nalogo bolj strukturirano. Komisija tudi dela na okrepitvi sodelovanja s Turčjo. Naš generalni direktor je trenutno na misiji v Turčiji, kjer pripravlja misijo našega prvega podpredsednika komisije eh, v naslednjem tednu, tako da bomo im, boste imeli posebni sestanek z njim ki vas, in vas povesti o tem, kakšna je situacija. Dotaknila bi se še finančne podpore in tega, kar se dogaja na tem področju. vsi. Veste, da imamo podporo iz strukturnih skladov, ki je predvidena iz sklada za migracije, azil in sklada za notranjo varnost. Financiranje se izvaja strukturirano. Glede na projekte imamo pa tudi možnost nujne pomoči, če je to potrebno. obdelamo vsako prošnjo, ki jo dobimo od posamezne države članice. Pred kratkim smo dobili prošnjo iz Grčije, Finske in Mačarske. ki jih eh, obdelujemo. Gre za 39 milijonov evrov. Nekaj denarja je predvidenega tudi v instrumentu za predpristopno pomoč za države kandidatke. To zadeva predvsem Srbijo in nekdanje Jugoslavijsko republiko Makedonijo. Financiranje v okviru tega instrumenta je predvideno zato, da bi ukrepili administrativne zmogljivosti teh dveh držav na terenu. da zaokrožim sliko možnih orodij, ki jih imamo na voljo. Naj omenim še mehanizem za civilno zaščito, ki ni instrument generalnega direktorata za notranje zadeve, ampak je evropski instrument. In ta, ins ta instrument se aktivira v primeru držav, ki so to zahtevali za to zaprosili, kot naprimer eh, Srbija, Slovenija, Hrvaška, Mačarska je to storila že pred časom in eh, ta mehanizem v primeru Mačarske zdaj ni več aktiven. Kar zadeva finančno podporo in finančnih instrumentov, ki jih uporabljamo. Za obladovanje situacije. Tukaj imamo sklade, skrbniške sklade, predvidene naprimer za Sirijo in še eden za Afriko. In to bo eden od ciljev, za kateri se bodo dogovorili na konferenci v Valeti v tem tednu. To so torej instrumenti. ki jih ponujejo konkreten vsoten denarja. Hkrati pa so odprti za eh, sodelovanje in prispevke držav članic. To je še ena možnost za povečanje denarja in proračun, ki je na voljo za obvladovanje situacije. Kar zadeva izvajanje evropske zakonodaje, smo imeli sestanek že danes zjutraj. Ne povem, da boste v aneksu k sporočilu našli primere eh, povezane z azilom in vračanjem. Kot eh, varuhinja pogodb eh, je komisija dolžna uporabiti vsa orodja, tako tudi naš generalni direktorat, da najde rešitve za migracijsko krizo. na tem področju nadaljujemo z postopki o prekrških in sodelujemo z državami članicami, da bi jim pomagali. In to v čim zgodnejši fazi teh kršitev. Tako da smo vse čas vsi kot državami članicami od njih eh, sprašujemo po konkretnih informacijah, smo v dialogu in ko ugotovimo, da se zadeve ne izvajajo ustrezno, nadaljujemo s postopki, ki so predvideni s pogodbama. Kar zadeva obveščanje o najpomembnejših točkah iz eh, sporočila, ki gradi na prejšnjem sporočilu, bi bilo to zaenkrat vse. Zahvaljujem se vam za sodelovanje in vključenost v reševanje tega problema. Upam, da lahko napredujemo tudi pri zakonodajnih aktih, eh, ki so pred nami in ki jih bomo še pripravili. Na vsak način smo vam na voljo. Z veseljem bomo prisluhnili vašim pripombam, ki so za nas dragocene, saj imate veliko stikov na terenu, obiskali ste veliko krajev, imate mnogo neposrednih stikov, kar nam lahko poda dodatne informacije in drugačen pogled na stvari. Sem pa prepričana, da vsi kolegi v komisiji počnejo vse, kar je v naši moči, da bi prispevali svoje k vladovanju krize. Želeli bi si zadeve rešiti čim prej, vendar pa se moramo zavedati, da to ni tipična kriza, to je kriza, ki bo nekaj časa trajala. Ampak v agendi o migracijah iz sredine maja, smo si zastavili cilje, ki niso kratkoročni. Mislim pa, da naše skupno delo na osnovi izkušenj, ki smo jih že izbrali, pomagalo, da lahko v prihodnosti bolje obvladujemo migracijske tokove. Torej ne smemo gledati kratkoročno, ampak bolj dolgoročno. Vsem nam želim veliko sreče pri tem z veseljem bom prisluhnila vašim pripombam in tudi vprašanjem. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Cigan, o teh eh, informacijah o eh, realizaciji ukrepov. Sedaj pa gospod Garcia de Mera. Gracias, Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Zelo pozorno sem poslušal predstavitev gospe Cigan. Kar veliko vprašanj se mi postavlja, bom pa eh, postavil samo eno. Ne vem, če je bilo to namerno ali pa je do tega prišlo zato, ker novice niso ravno pozitivne ničesar nisem slišal o po, e, preselitvi beguncev v vaši predstavitvi. Oziroma, govorili ste o preseljevanju, ne pa toliko o porazdelitvi. Pardon. Ali nam lahko nekoliko več poveste o tem, kaj bi se lahko zgodilo s tistimi, ki bi bili primerni za uh, Eh, porazdelitev in kaj se na tem področju dogaja. Slišali smo številke 20 tisoč in 140 tisoč. To so neke fiktivne številke, menim. E, to si jih je nekdo zmislil. Ampak ali bi nam lahko dali nekaj bolj konkretnih informacij, kaj ti to potrebujemo v tem kontekstu? Hvala. Merci, monsieur Demera. Hvala lepa, eh, gospod Demera, Sibri Gijom. Hvala lepa, gospa eh, Cigan, za vse te informacije o agendi migracije. Človek ima v tej fazi občutek, da je veliko orodje bilo uporabljenih, veliko operacij izvedenih, ampak da eh, bo sedaj treba vse te stvari eh, prevesti v konkretne ukrepe. In eh, nekako smo dobili občutek, da se je, eh, je pojavila inercija tu in tam vsaj. Mislim, da moramo natančno vedeti, kako naprej, kot je eh, rekel prvi podpredsednik komisije, bo to vplivalo tudi na eh, Eh, ljudi, ki potujajo, vemo, da je to težka situacija za vse in da bomo morali skupaj rešiti te probleme. Imam eh, štiri prošle za dodatne informacije. Najprej hotspoti, se pravi registracijski centri. To eh, je nekaj, kar mene skrbi. Dali ste nam nekaj dodatnih informacij danes in tudi prej. In ali nam lahko eh, konkretno opišete, kako stvari delujejo, kako poteka eh, registracija, kako poteka eh, naselitev v povezavi z hotspoti. Eh, v Franciji sem pred nekaj dnevi eh, gledala reportažo o sistemu registracije. Nekoliko sem bila presenečena, kajti kot vse kaže, eh, gre za dvojno registracijo. V, nisem čisto razumela, kdo potem izvaja to drugo registracijo, ki je krajša in manj precizna. Vem, da v Grčiji eh, se na meji izveje, da je prva, no če imate kaj več informacij o tem, bi vam bili hvaležni. Eh, E, ali imate tudi kaj več informacij o vračanju? E, ko smo e, izvajali pregled delovanja Frontexa, je bilo tudi nekaj misli o tem, potem pa še nekaj, kar ni povezano s tem. E, e, e omenili ste e, prošnje za azil in Omenili ste tudi, eh, omenili ste tudi prošnje držav članic. Kako se nameravate na to odzvati? In potem še zadnja stvar. Se, mogoče sem napak razumela. Rekli ste, da je težava naslednja. Veliko prosilcev za azil eh, ni upravičenih eh, zato, ker eh, niso državljani tretjih držav Eh, ki bi eh, bile upravičeno do tega. Gospa Vikstrom. Hvala lepa. In najlepša hvala za predstavitev. Zelo uh, zanimivo je razpravljati z vami o teh uh, stvarih, čeprav živimo v, težko, v težkih časih, ko je veliko stvari pod vprašanjem. Najprej je to kredibilnost Evropske unije, ta je res sedaj pod vprašanjem posod. Uh, potem eh, koliko ljudi se premesti v okviru relokacije. Ta številka je prav eh, hudo nizka. Enostavno me zanima, zakaj je tako malo ljudi premeščenih, zakaj prihaja do zamud in zakaj države članice spet ne spoštujejo svojih obveznosti, ki so jih sprejele in kaj namerava komisija stojiti za to, da bi dejansko zaživela schema premestitev. Kot veste, na švedskem tedni sprejemamo zelo veliko beguncev. Do sedaj smo sprejeli 190 tisoč ljudi, približno to je 160 tisoč več, kot, naš, kot bi moral biti naš sorazmerni delež situacija torej ni taka, da bi lahko govorili o neki razumni porazdelitvi odgovornosti med državami članicami. In zato me zanima, kakšne korake namerava uh, Eh, sprejeti komisija glede na zahtevo švedske vlade, da bi sodelovala v schemi premestitev, tako da bi tudi eh, švedski pomagali premestiti eh, prosilce za azil v druge članice. To je vprašanje, ki ga veliko mojih sodržavljanov postavlja in res bi želela vedeti, kakšno je stališče komisije v tem trenutku do tega vprašanja. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Vikstrom. Gospa Ferrara. Grazie, presidente. Najlepša hvala, gospa eh, predsedujoča. Mislim, da nam ostaja še ogromno dela in eh, da komisija še ni vzela, prevzela vseh pobud, ki bi jih morala. In tudi to, kar se je dogajalo na evropskem svetu, ni šlo v smeri, ki smo jo mi pričakovali. Mi smo eh, pričakovali eh, predloge sprememb eh, Dublinske uredbe, ampak stvari niso potekale v pričakovani smeri. Torej, eh, še vedno se dogaja, da eh, država, v katero begunico stopijo, najprej nosi največje eh, breme. Vidimo, kakšne so številke, vidimo, da je veliko skepticizma v državah članicah. Predlogi, ki so bili dani, so dobrodošli, to je prvi korak naprej, ampak še vedno smo skeptični do tega, ali res obstaja solidarnost eh, med državami članicami. Gospa Majer. Ja, dank u voorzitter. Vandaag bespreken we de stand van zaken. Najlepša hvala, eh, gospa eh, predsedujoča. Danes razpravljamo o tem, kako eh, Evropska unija rešuje migracijsko krizo in samo en zaključek je tu po moje možen. Nobenega odziva ni. To, kar se je delalo v zadnjih mesecih, je povzročilo še večji kaos, eh, prosilcev za azil je še več. In eh, včerajšnje številke kažejo, da se eh, ta invazija migrantov povečuje. Verjetno so teroristi tudi med migranti. Konca se še ne vidi. Ta kriza. Eh, še enkrat kaže, da rešitve ne morejo najti neizvoljeni birokrati v Bruslo. Ti zadnji meseci so pokazali, da je Šender bankrotiral. Eh, meje je treba zapreti, eh, imigracija in migracije so stvar posameznih držav članic. Evropska unija bi morala nad tem dvigniti roke. Vem, da gre ena od delegacij v Turčijo eh, v naslednjih dneh. Ali nam lahko nekoliko več poveste o tem, eh, kaj eh, je predvideno za ta pogajanja, kakšni so elementi in kdaj lahko pričakujemo eh, rezultat. Moje drugo vprašanje pa je naslednje. Veliko ljudi prihaja v Grčijo in Italijo, ki ne izpolnjujejo zahtev za eh, premestitev zakaj prihajajo oziroma tudi eh, takrat, ko so bili poslani nazaj v svojo državo izvora. Hvala lepa. Gospa Špineli, preden govorimo o hotspotih, ki dejansko eh, odpirajo veliko vprašanj, pa želimo meniti še eno drugo resno situacijo. Komisijo želim opozoriti, na naslednje. Komisija trdi, da je zagotovila pomoč državam, ki so pod velikim migracijskim eh, pritiskom. To vemo vsi, ampak pogoje, ki jih postavlja komisija, pa, eh, pogoji so pa tak, eh, takšni, da je nemogoče izkoristiti ta sredstva. Kakšni so ti pogoji? Eh, grški organi bi morali unaprej izračunati stroške, ki jih bodo imeli eh, s, s policijo, s prehrano in eh, ti, te stroške bi eh, komisija vrnila šele naknadno. Eh, Komisija bi morala vedeti, da je eh, Grčija trenutno v stanju, ko ne more vnaprej sama plačati in pokriti vseh stroškov zaradi eh, varčevanja, kateremu je bila podvržena v zadnjih letih. Treba je najti eh, realistično uh, rešitev. In mislim, da bi Grčiji morali eh, ta sredstva dati na razpolago na nekem eh, bančnem računu, tako da bi se Grčija lahko eh, takoj odzvala na eh, nujne primere. Seveda bi morala tudi eh, Grčija eh, ustrezno poročati o eh, porabi teh eh, sredstev. Komisija bi nad porabo vsekakor morala imeti nadzor to je prav gotovo nekaj, kar se mi zdi nujno, to je tudi resno vprašanje, na katerega želim odgovor, gospa Sigan. Sedaj pa še vprašanje o hotspotih. Ne vem, če imam dovolj časa. Imam, hvala. V Italiji imamo tudi hotspote in komisija priporoča državam članicam, da dajo na razpolago eh, strokovnjake, ki zahteva Frontex. In komisija pravi, da morajo biti ti strokovnjaki na razpolago za dolgotrajne na, eh, premestitve oziroma napotitve, tako da bi lahko izpolnili vse naloge. Zanima me, ali je ta koncept dolgoročnih napotitev v skladu z začasno naravo Eh, teh hotspotov. Hotspoti so ukrepi sprejeti v nujnih situacijah na podlagi člena 78 eh, pogodbe. Tako se predvideva, da bodo ti ukrepi ostali kar zavedno. Jasno je. Eh, da eh, se je treba zagotoviti, da bodo ti eh, hotspoti delovali v izrednih razmerah. Ampak vse odločitve v zvezi s hotspoti so sprejete brez sodelovanja parlamenta. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Špineli. Kolegice in kolegi, prosim vas, da spoštujete čas dveh minut. Gospa Jimenez Beseril, prosim. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Menim, da je veliko stvari, ki sem jih hotela vprašati, že bilo vprašanih. Vseeno pa želim povedati, da bi, imeli, eh, da bi želeli imeti nekaj informacij o registru beguncev. Veliko beguncev pa se noče registrirati zato, ker se bojijo, da jih bodo poslali nazaj v svoje eh, v države, v njihove države izvora. Kot vemo, so pogoji za pridobitev eh, azila strogi in, in koliko časa je predvideno osem mesecev se mi zdi eh, dolgo. Grčija in Italija sedaj prevzemata eh, vso odgovornost za vzpostavitev hotspotov. In če že govorimo o solidarnosti, mislim, da to ne pomeni, da bi morali eh, vso breme hotspotu nositi samo Italija in Grčija potem premestitev poteka zelo, zelo počasi. Mislim, da ne moremo na njo računati, samo na njo računati tedaj. Ampak eh, kakšno mnenje si bo ustvarila javnost o teh eh, eh, sprejemnih centrih in kaj bo z vsemi temi begunci, ko, se, ko bo nastopila zima? Mislim, da je treba tu uh, narediti več. Hvala. Hvala lepa, gospa predsedojoča, to je gospod Depre. Štiri vprašanja imam, časa ni veliko. Prejšnji teden sem v časopisu prebral, da komisija, ne vem, če je to uradno, eh, torej da je komisija predvid, eh, ocenila, da bo leta 2016 eh, in 2017 3 milijone prošen za azil več. Ali je to informacija, ki jo lahko potrdite, ali imate samo en scenarij, ali imate druge, potem drugič hotspoti, pridružujem se vprašanju, ki je bilo ravno kar postavljeno sedaj se sliši, da se eh, begunci ne želijo registrirati v hotspotih, da jih je veliko, ki to za, eh, registracijo zavrne. In kaj z njimi potem? Kakšna je praksa v teh primerih? In poleg tega ste rekli, da jih malo prihaja iz držav, ki so upravičene. Upravičene do česa? Do eh, premestitve ali do eh, statusa begunca? Eh, kar pa zadeva uh, sklada, uh, afriški sklad in begunski sklad. Ampak uh, vemo, da iz proračuna pridejo pred, uh, predvideni znoski, ampak kakšna strategija držav članic, da bi države članice prostovoljno prispevale v te sklade? Tega države članice trenutno ne delajo. To sta zanimiva instrumenta, kajti tako bi bilo mogoče zbrati sredstva uh, iz eh, državnih eh, proračunov in tudi iz zasebnih virov, kar bi bilo zelo zanimivo. Eh, četrto vprašanje. Kdaj predvidevate, da boste predložili novo pravno podlago za Frontex? Tu sta dva elementa. Lahko se razširi mandat Frontexa. Lahko, recimo zato, da bi igral večjo vlogo pri hotspotih in pri Eh, vračanju beguncev. Kdaj torej nameravate predložiti ta eh, predlog našemu odboru? Eh, to so bila moja štiri vprašanja. Hvala lepa, gospod Depre, sedaj pa gospa Ska Keller, ki je bila tudi poročevalka na področju premestitve. Hvala lepa na hitro se bom odzvala. Gospod eh, Depre eh, je ravno kar eh, vprašal, kaj narediti z ljudmi, ki se nočejo registrirati, ampak resnica je ravno obratna. Ljudje stojijo v vrsti, da bi se registrirali. Torej, problem tukaj ni v tem. Yes, it's very true. There's people try to be registered. Res je, ljudje se poskušajo registrirati. Pojdite tja in si pogledajte. Videli boste, kako ljudje obupano poskušajo priti v eh, registracijski center. Ampak postopki so počasni eh, in eh, zato se ne more registrirati. Ne vem, če me narobe prevajajo, ampak. Torej, zakaj e, ljudi ni mogoče premestiti zaradi premalo zavese strani držav članic. E, če se ponudi deset eh, ljudi, je to že problem, kaj te, če imamo potem družino 12 članov, se ti. Potem pa se e, ne upošteva še nečesa. Države članice zelo dolgo odločajo o premestitvi neke konkretne osebe. Kako lahko dopustite, da nekdo čaka eh, dva meseca brez eh, stanovanja in eh, da niti ne ve, kam bodo to osebo poslali? Torej, to je treba hitro rešiti. Komisijo sprašujem, kaj nameravati predlagati v zvezi z zakonitim čistim prestopom meja in za varnim prestopom meja, kajti ljudje zgubljajo svoja življenja vsak dan. Potem želim kolegom povedati še nekaj. Mogoče bi morali dati več denarja eh, Frontexu, da bi reševali ljudi na morju. Eh, denar smo jim dali, ampak eh, eh, denar so porabili za eh, ladje. Vendar pa se potem od eh, turške policije zahteva, da se s temi ladjami ljudi vozi nazaj. Zato ni bil denar namenjen Frontexu. Denar se ne uporablja uh, za reševanje. Mogoče eh, sam in tja, ampak uh, ta denar se uporablja za to, da se meja bolj varno zapre. Uh, gospa Winberg. Najlepša hvala. Lepa. Povedati moram, da sem resnično zaskrbljena glede situacije na švedskem. 190 tisoč jih je že na švedskem. Ministrski predsednik Švedske zdaj Evropsko unijo prosi, da bi jih je nazaj vzela 50 tisoč. A ni to patetično? Ne želim potiskati krivde Evropski uniji. Seveda je treba nekaj narediti tudi na švedskem. No, na srečo. želi ena od strank ponovno vesti nadzor nad eh, mejami, kontrole na mejah, ampak rabljene deluje, eh, zadeve ne delujejo tudi na švedskem. Odspoti, torej izhod spotov naj bi zdaj premestili 160 tisoč, eh, švedska je bila tudi prva, ki je prevzela 19 ljudi, tudi te številke so čudne. kaj pa s tistimi dodatnimi ljudmi, ki nimajo mesta v kvoti, da si jih 600 tisoč trenutno, kaj se bo zgodilo s temi, naj se sami preseljujejo po Evropi, a ste o njih razmišljali? Govorili ste tudi v skladih, te, tudi v skladih je primanjkuje ogromno denarja, a želite, da države članice zdaj eh, vlagajo v te sklade svoj denar, a mislite, da bodo države članice, ki se soočajo z množičnim prihodom priseljencev, da bodo še plačevali v te sklade? Ne, ne bodo. Zato bo treba na novo razmisliti, kakšne ukrepe sprijeti. Dejstvo je, da nekateri imajo velike težave, ti se mi treba pomagati pri množičnem prihodu. A ste res razmišljali o tem, kako rešiti situacijo? Pač, eh, Tako razabilt. Eh, protestiram, eh, ker ste dali besedo pred mano eh, predstavnico švedske ekstremne desnice. Jaz predstavljam največjo politično stranko na švedske in moram govoriti za njimi. Sama pozdravljam zauzetost komisije pri Eh, poskusu reševanja migracijske krize. Tudi eh, predsednik Juncker je bil zelo odločen, ko je govoril državam članicam o njihovi odgovornosti in o pomankljivi implementaciji ukrepov, ki so jih same sprejele. In samo eh, nekaj sto ljudi je bilo do sedaj premeščenih, nekaj iz Italije na Švedsko tudi. In Čas je prišel, da Švedsko damo na zemljevid. Situacija je nujna. E, ljudi, ljudje prihajajo masovno. V Malmö prihajajo e, vsak dan vlaki. Malmö je mesto v Evropi, ki sprejema največje število mladoletnikov brez e, spremstva. Ti zahtevajo največ sredstev in želimo jih sprejeti dostojanstvom, vendar pa naš sistem sprejema eh, ni več sposoben eh, vsega dela opraviti. Eh, vlada je nekoliko prepočasi zahtevala pomoč, zato so prevzeli tudi odgovornost. Ampak nerazumljivo je, zakaj ti izredni okrepi se nanašajo samo na tiste države, ki so prehodne in ki so vstopne. Vemo, da Dublin ne deluje države prvega sprejema iz nekega razloga ne registrirajo vedno eh, iskalcev eh, azila, eh, ampak eh, na švedsko prihajajo ljudje iz držav članic in po drugi strani je tudi eh, končna destinacija in država prvega sprejema. Se pravi, imamo dvojni pritisk. Eh, Potem je tu še dolgoročni izziv integracije teh beguncev v trg dela, nastanitve in tako naprej. In seveda eh, šolanje otrok. Veliko vprašanj se je postavila eh, eh, za komisijo. Ali nameravate vključiti tudi Švedsko v trenutku schemo premestitve 160 tisoč ljudi, čeprav Mačarska noče sodelovati pri tem, ali boste Švedsko vključili v bodoči sistem premestitev, ali razmislite o tem, da bi imeli hotspote tudi za Švedsko, ali eh, nameravate sprijeti kakšne dodatne ukrepe, ki bodo namenjeni eh, mladoletnikom brez eh, spremstva, ki zahtevajo poseb, eh, posebne, eh, posebno obravnavo. Predsednik Juncker je na plenarnem zasedanju eh, povedal naslednje. Tiste države v evropskem območju, ki bodo Eh, vložile posebne napore v migracijo, lahko fleksibilno interpretirale eh, pakt fleksibilnosti. Kaj pa tiste države, ki niso v eh, evrskem območju? A ni to diskriminacija? Ali to pomeni, da bodo samo države, ki so v evrskem območju, lahko imele te prednosti in ali to pomeni, da so samo te države pod temi pritiski? Kaj pa Eh, je z državami, ki niso v evrskem območju, kako pa njih spodbuditi, da bodo sprejele več eh, iskalcev azila, kako, eh, ali se bo tudi njim pomagalo reševati ta problem. In zadnja stvar, gospa predsedojoče, ali nam komisija lahko pove, če bo objavila specifikacijo finančnih, človeških, logističnih virov, ki so bili potrebni za eh, vračanje beguncev v Sirijo, Afriko in tako naprej. Zato, ker moramo točno vedeti, katere države članice to eh, vedo. Eh, hvala lepa, gospa Korasa, bili ste pa za to dvakrat več govorili kot eh, vsi drugi. Hvala lepa. You, um, uh, hvala lepa, predsedujoča. Hvala tudi za vse informacije in tudi vprašanja. Lahko se strinjam s tem, kar je povedala gospa Kagen, da smo se začeli ukvarjati s to krizno situacijo s pomočjo kratkoročnih ukrepov, vendar to ni dovolj. Potrebujemo tudi dolgoročne ukrepe. V zvezi s tem, kar je povedala Cecilija Wikstrom, lahko rečem, da tudi sam ne razumem tega, da države članice tako veliko govorijo o varnih mejah, ne zagotovijo pa dovolj ljudi, ki bi lahko izvajali ta nadzor in preverjanje na mejah. Torej, ne moremo eh, imeti kar naprej zavračanja ljudi in eh, krepitev nadzora na mejah, ne da bi izvali neke ukrepe, ki bi se dejansko ukvarjali s temi begunci. Imamo več kot 98 tisoč beguncev na mejah in zavedam se, da imaš jo številne države težave s temi ukrepi premestitev. Veliko nevladnih organizacij tudi organizira sprejem teh ljudi, tudi pri nas je tako ampak eh, ko pride do tega, da pričakujejo begunce, ki pa ne pridejo, pride tudi do razočaranja in tudi do različnih razmišljanj, kako Evropa ne funkcionira. Torej, najprej nekaj kratkih vprašanj, najprej o žariščnih eh, točkah. Eh, ne vemo, ali je razlog za nedelovanje teh točk v Grčiji in Italiji pomankanje uslužbencev, ki tam delujejo. Potem imamo podatke o oktobru, kjer je prišlo več kot 80 tisoč ljudi. Ali se lahko žarišče točke sploh spopadajo s takim prilivom priseljencev? In še eno vprašanje različni postopki, ki se izvajajo v Grčiji za preverjanje in registracijo eh, preko pospešenega postopka. Zanima me, ali mi lahko potrdite, da se to res dogaja. In potem še eno vprašanje v zvezi z vračanjem. Eh, slišal sem, da bo komisija eh, predstavila predlog za Eh, razširitev poblastil Frontexa, tako da bi rad najprej to slišal. Rad pa bi videl tudi to, da se izvajajo že izrečene odločitve o vračanju. Zanima me, kaj namerava komisija storiti v zvezi s tem. Hvala, gospod eh, Koeljo. Sedaj pa še gospod iz Halaho iz skupine EKR. Hvala, predsedujoča. Bilo je rečeno, da je treba jasno razložiti priseljencem, da se morajo registrirati v prvi državi, ki jih sprejme in da ne morejo izbirati države članice, ki bo odgovorna za pregled njihove vloge oziroma prošnje. Kaj to pomeni v praksi? Kaj naj storijo države članice, če se priseljenci preprosto ne registrirajo? v prvi državi, kamor so prispeli. Vemo, da je sedaj v teku velik tok priseljencev čez celo Evropo, tja do skandinavskih držav. Ali naj potem Švedska preprosto zavrne vloge ljudi, ki so prišli iz Danske, neregistrirani? Ali naj Finska zavrne vloge desetin tisočev, ki prihajajo iz Švedske? Trenutno se te vloge obdelujejo in videti je popolnoma brezplodno govoriti priseljencem, da obstajajo neka pravila, ker jih v realnosti pravzaprav ni. Kakšno je vaše mnenje o vsem tem? Hvala. Hvala, gospa Bjork. Ker je sem in kolege, ja, hvala lepa, poskušala bom biti kratka, ker je bilo v marsikaj še povedanega kar je bilo povedano v Grči, da se sredstva denarja ne pride. Situacija je zelo resna. Ni eh, dovolj, da komisija pravi, da se je odločila, da bo izplačala denar. Denarja tam ni. Denarja ni tam, kjer je potreben in tam ljudje stradajo iz sebe in podobno. Kar zadeva Frontex, kot je povedala Ska Keller, smo tudi mi dobili poročila, da dodatna sredstva za reševanje življenj da so v uporabi za to, da se ljudje preženejo nazaj, nazaj za preverjanje eh, ladi, ki želijo reševati eh, ljudi iz vode. Eh, škandalozno je, da ljudje še vedno umirajo na morju, ko bežijo. Tudi glede hotspotov želim konkretne odgovore, kako naj bi to vse skupaj delovalo. In še nekaj o čemer smo razpravljali in sicer eh, glede proračuna finančnih sredstev, ki so na voljo. Tukaj ni nobene transparentnosti glede tega, kam gre denar. Če poslušamo komisijo, se zdi, kot da se veliko denarja porablja za nadzor nad mejami, za represivne ukrepe. Usposabljanje uslužbencev v tretjih državah in podobno. Zakaj konkretno se ta denar porabi in eh, koliko denarja se porabi za migrante in za njihovo integracijo? Švedska se mora bolje pokazati. Seveda smo država z veliko blaginjo in tudi družba je zelo solidarna pri prevzemanju eh, priseljencev. Seveda so tukaj stranke, ki želijo to tudi zaustaviti. Zato je mm, pomembno povedati, da nam bo to uspelo tako kot so dejali v Nemčiji. Ampak temu sodijo tudi ukrepi za kasnejšo integracijo eh, teh eh, priseljencev, dolgoročne ukrepi, ne z začasnimi dovoljenji za bivanje, ampak eh, z stalnimi vališči in ustrezno skrbjo za te ljudi. Zanima me tudi kako, kakšno je sodelovanje med različnimi agencijami in organi Združenih narodov, ki so pokazali, da lahko v takšnih eh, zadevah delujejo. Gospod Krasehovski. Sredajci, eh, vzhajam k tomu, že imamo malo časa. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Zelo malo časa imamo na voljo, zato bi zastavila nekaj vprašanj. Namreč. Eh, Ta vprašanja se mi zdijo zelo pomembna. Sprašujem se, zakaj to gradivo govori samo o Grči in Italiji. O tem bi morali spregovoriti veliko širše in vključiti še druge države. Gradivo, ki smo ga prejeli, je prav tako že zastarelo in so ne odraža trenutne situacije. Glede na podatke, ki jih imamo od nevladnih organizacij iz Afganistana, je 70 tisoč Afganistancev v zadnjih treh tednih zapustilo to državo in se usmerilo proti Evropi. Kakšna naj bo reakcija Evrope na to? Tudi v Turčiji imamo podatke, kakšna je situacija med Grčijo in Turčijo. Potem so tu še težave med eh, Mačarsko in Hrvaško. Rad bi videl, da bi komisija ažurirala to gradivo in nam dala konkretne podatke o stanju v številnih državah. Potem so tu še vprašanja dolgoročnih mehanizmov za reševanje problematike priseljencev. Ali bomo sploh imeli kaj takega? Obstoječi sistem je nezadosten in ne deluje. Ali imate kakšne načrte v zvezi s tem in če jih imate, kakšni so? Kaj bo komisija storila v prihodnje, da bo zagotovila, da Nemčija in uh, švedska spremenita svoje sisteme raznih doklad in podpor za ljudi brez prejemkov, ki vključujejo tudi priseljence. Kaj je potem z vprašanjem Turčije? Kaj je z varnimi državami? Zakaj nekatera država? Nemška sodišča ne priznavajo Grčije kot varne države. Kdaj bomo imeli dokončen seznam varnih držav? Ali sta, naprimer, Afganistan in Pakistan varni državi? Glede skupnega sistema azila, ki ste ga tudi omenili, vam lahko povem nekaj. In sicer, razlog za to, da se ljudje izogibajo tem žariščnim točkam, tako imenovanim hotspotom, je zato, ker vedo, da imajo boljše priložnosti, da pridobijo status azilanta v neki drugi državi. Zato ne vem, ali lahko govorimo o skupni politiki. Gospa, želi imate besedo. Hvala, gospa predsedujoča. Rada bi slišala mnenje komisije o dveh konkretnih zadevah. Namreč v teh zadnjih treh letih sem zapravila veliko časa in energije, obiskala tudi Afganistan in rada bi vedela, ali mi kdo lahko zagotovi, da se ne bo afganistanskih priseljencev kar tako na hitro odpravilo in spet vračalo nazaj brez utemelitve treba je namreč vedeti, da vsi tisti, ki jih vrnejo iz eh, Anglije ali odkudarkoli že, se jih preprosto dostavi z letalom v Kabul, eh, praktično brez denarja. To so ljudje, ki ponavadi niso iz Kabula, so revni, eh, so doma iz zelo daljenih krajev in pot do tja je nevarna. Medtem obstaja tudi nevarnost, da jih na tej poti rekrutirajo talibani. Torej, nismo eh, se toliko časa upletali u politične pogoje u tej državi, nismo toliko časa sudjelovali u vojni za to da bi se daj kaznovali tiste ki su najman krivi za to, reveže i nemoće priseljence. Zato bi eh, rada videla da bi se popolnoma obnovili postupki iz eh, Dublina, in da se ustrezno izvajajo tudi ukrepi v zvezi z Grčijo. Grčija še ni prijela 9,5 milijardi evrov, ki so ji bili obljubljeni v oktobru, e, sprejema pa stotine tisočev ljudi mesečno. In sedaj se govori še o tem, da bi e, preusmerjali oziroma preselili tja še druge priseljence. Mislim, da bi bilo to nesmiselno.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 boja proti nezakonitemu priseljevanju in trgovini z ljudmi. Obstaja namreč tudi resolucija Varnostnega sveta Združenih narodov o libijskih teritorijalnih vodah, vendar kot je povedal tudi kolega, Nove migracijske poti se neprestano odpirajo, gredo skozi Turčijo, preko Črnega morja in odkar je spregovoril predsednik Juncker Evropskemu parlamentu, nismo od komisije slišali nič v zvezi s sklepi, Eh, dne 24. aprila letos, ki se nanašajo na nezakonito trgovanje z ljudmi. Tu nismo slišali ničesar o tem, kako naj bi se to izvalo in vendar vemo, za kakšno problematiko gre v lukah in pri obaljnih vodah številnih držav članic. Vemo, da se s tem nihče ni ukvarjal tekom zadnjih pogajanj s Turčijo, saj nismo slišali nobenih uradnih poročil o tem. Prav tako nismo slišali nobenih poročil o nasilju nad kristijani, bodi si eh, v samih begunskih eh, taboriščih, bodi si tekom njihove poti po migracijskih rutah. Sam sem spremljal poročila v medijih v zvezi s tem in videti je, da nimamo niti nobenega podatka o kršenju človekovih pravic, v smislu pravice do izražanja. Slišal sem o tem, da se je nasilno spreobračalo Irance v krščansko vero in mislim, da v zvezi s takimi zadevami ne bi smeli biti tiho. Tu ne gre za posamične primere. Zato sta moji dve vprašanji, če povzamem, kako je z bojem proti nezakonitemu trgovanju z ljudmi in kaj je z eh, nasilnimi dejanji proti kristjanom. Hvala lepa, gospa Belša. Hvala lepa. Eh, ne razumem vprašanja o migracijskih eh, poteh eh, Eh, gospod, eh, ki pripravlja vrh v leti, nas je spomnil na sklepe iz meseca aprila. In tukaj pa še naprej poslušamo o Italiji in Libiji in eh, o tem smo vendar govorili že lansko leto. Ob koncu tega leta vidimo, da so se zadeve močno razvile, da je večina priseljenca sedaj usmerjena preko Turčije v Grčijo. In vendarle se mi zdi, da zadeve preveč površinsko jemljemo in da ni vse zgolj posledica situacije v Siriji. Zato me zanima, kako komisija razlaga ta potek dogodkov. Druga zadeva, ki me zanima, je stanje beguncev po njihovi registraciji. Prepričana sem, da se nekateri res eh, potrudijo, da bi se registrirali v žariščih točkah, ker upajo, da se bo s tem njihova situacija prej rešila. Ni pa čudno, da se nekateri temu upirajo in eh, ob vseh pomisleki, ki smo jih danes eh, že slišali, naj povem, si ne smemo predstavljati, da vse vemo o vsem. In same žarične točke eh, sicer obstajajo, ne pomeni pa, da se s tem ustvarja neka neenakost med eh, priseljenci nekateri torej izpolnjujejo vse pogoje, da gredo naprej, nekatere se pa vedno bolj gleda kot tako imenovane slabe migrante, ki nimajo pravice iti naprej. Zato bi rada, da se pojasnijo določene zadeve, tudi financiranje. Dobro, razumemo, recimo, kaj je namenjeno Frontexu, ampak kaj je skladi za azil in sploh več ne razumemo, kako se kaj Eh, financira in razvoj dogodkov samo še dodaja k nejasnosti problematike. Slišimo o določenih milijonih, ki se namenjajo temu ali onemu skladu eh, in še vedno imamo tisoče mrtvih eh, v sredozemskem morju in zanima me tudi, kaj ste mislili s tem, ko ste govorili o določenih kršitvah, o kakšnih zadevah ste govorili pravzaprav. Gospod Vojc, izvolite. Ja, danke, Frau Vorsitzende. Hvala lepa, gospa eh, predsedujoča. Kar nekaj vprašanj še ostaja odprtih. Ne moremo komisiji očitati, da je neaktivna tudi svetu, ne. Bilo je kar nekaj srečan na, na vrhu, ampak rezultatov ni videti. Govorili ste tudi o tem, da na tih otapskih eh, poteh eh, zdaj eh, krepite izmenjava eh, informacij o tem, da se prosilci za azil morajo registrirati Tukaj se sprašujem, kako naj bi to izgledalo na teh eh, tihotapskih poteh. Eh, Ali boste letake delili ljudem? A poznate te tihotapske poti tako dobro? Če jih poznate, zakaj nič ne naredite proti tihotapcem? Če imate dovolj ljudi za to, da bodo delili letake, bi lahko izkoristili te ljudi za to, da bi aretirali tihotapce. Eh, kar zadeva premestitve in prerasporeditve beguncev, 429 eh, ljudi naj bi bilo premeščenih od 160 tisoč eh, v zadnjih tednih. Če te številke držijo, zakaj je tako ali pa so številke napačne? Dejali ste, da je nekje 750 tisoč ljudi prišlo v Evropo, v Nemčiji slišimo, da do konca decembra bo jih 800 tisoč, eh, na švedskem jih imajo 190 tisoč, to je že en milijon. Zato se sprašujem, koliko ljudi je resnično prišlo, so te razlike v številkah eh, zaradi tega, ker je toliko ljudi ostalo neregistriranih. In končno ostane tukaj še vprašanje, kaj se bo zgodilo s tistimi, ki se ne registrirajo. Če želite ukrepiti. Eh, informacije o tem, da se mora vsak registrirati, potem je treba razmisliti tudi o tem, kakšne sankcije so predvidene za tiste, ki se ne registrirajo, kajti drugače se ne bo nič spremenilo. Hvala. Hvala, gospod Foj. No, hvala lepa. E, še eno vprašanje vam tudi sama. Na zadnjem sestanku je bilo odločeno, da se bo oblikovalo 100 tisoč e, mest, sprednjih mest za begunce. Torej, 50 tisoč ljudi naj bi šlo v Grčijo, moje vprašanje pa je, kam naj gre preostalih 50 tisoč. E, imeli smo seveda tudi določene druge tebe, ki smo jih obdelali v razgovoru s komisijo. Najlepša hvala. Zame je zelo pomembno, da slišim vaše komentarje, ampak mislim, da bi morali imeti več teh sestankov da bi se lahko pogovorili bolj poglobljeno. Rad da bi seveda omogočila, da damo besedo tudi kolegu, ki je bil nedavno na terenu in veliko več ve o konkretni situaciji tam. Res je, da smo v zelo težkem trenutku, ki bo pomembno za kredibilnost Evropske unije nasploh. Res pa je tudi, da gre za najhujšo begunsko krizo, odkar pomnimo. In zato se tudi pristojni tako pogosto sestajajo. Pogosto sestanja izjemnega pomena, saj eh, moramo oblikovati ustrezno, zelo pomembno politično sporočilo, ki velja za vse nas. In zato je konkretno pomembno, da razumemo, kaj se dejansko dogaja. Veliko je podatkov, veliko je statističnih podatkov, vse to prejemamo hkrati in poskušamo zadeve urediti, dojeti in posedovati naprej, tako da bo to predstavilo celovito podobo stanja na terenu. Drugi pomembni element pa je, da vse te politične odločitve pravzaprav oblikujejo tudi naša pooblastila za delovanje na kraju samem. To ni lahko delo. Situacija prav tako ni lahka. E, razlogi za to krizo so do neke mere notranji, do neke mere zunani e, in vsi ti razlogi so se nenadoma usuli na vse nas eh, tako rekoč hkrati, zato se težko odzvati z ustrezno naglico. Zato je treba delovati na terenu, pogledati, kakšno je dejansko stanje in preko tega načrtovati naslednje korake pri spopadanju s krizo priseljencev. Gre za konkretne zadeve v smislu premestitve, preselitve in vračanja, vendar ko govorimo o tem, ne pozabljamo na druge vidike, tudi na pravne vidike spopadanja. Nekdo je že omenil Dublin, treba je delati naprej tudi na Dublinu, na skupnem evropskem azilnem sistemu in tudi izboljšati sodelovanje s tretjimi državami. Ko o tem takole govorim, je videti, kot da ponavljam z verom isto, vendar ni res. Gre za zelo konkretno delovanje na teh področjih, ki so nam sicer že znana in zato je zelo pomembno razumeti vse to in eh, je to hkrati tudi priložnost za vse nas, da se zadev lotimo konkretno. O tem sem uvodoma že nekaj povedala. Tudi direktive, ki jih imamo, je treba ustrezno eh, izvajati, kar pomeni seveda tudi kazi za kršitve. Treba je ukrepiti izvajanje direktive na kraju samem, torej na terenu, imamo tudi določene podatke o uh, vračanju in uh, vračanju na podlagi sporazuma o ponovnem sprejemu, potem imamo tudi podatke o prostovoljnem vračanju in prisilnem vračanju in te zadeve se res odvijajo na podlagi zelo močnih instrumentov, ki jih imamo v dialogu s tretjimi državami. Tudi ministri za notranje zadeve so na svetu to potrdili. Zato je zelo pomembno, da se vključujemo v dvostranske dialoge s tretjimi državami. Eh, državami, da se pogovarjamo z Afganistanom, Pakistanom, Turčijo, Tunizijo in tako naprej, da se prepričamo, da se dogovorjene zadeve dejansko uresničujejo, da prihaja do rezultatov, je pa to vsekakor povezano s porazumijo ponovnem sprejemanju. Glede finančnih sredstev lahko povem, da v mnogih državah se tudi ne ve, kam gre denar. Eh, je pa veliko racionalnih programov, ki to natančno opredeljujejo. Obstajajo tudi nujni skladi in pomembno je, da sredstva iz teh skladov uporabljamo za nujne situacije. Ko ste govorili o tem, kako naj države članice sodelujejo v tem, menim, da lahko rečem, da bodo države članice veliko bolj zainteresirane za sodelovanje v tem, ko bodo videli konkretne predloge, kako se bo ukrepalo in v tem primeru bodo tudi pripravljeni investirati več denarja, ker bodo vedeli, da gre denar v konkretne projekte, ki bodo obrodili rezultate. In to bo po moje popolnoma naravno vključilo ljudi v to, da bodo prispevali sredstva v sklad. Nekdo je govoril tudi o tem, da imate zastarele podatke eh, v dokumentu, ki ga imate pred seboj. To je sporočilo iz oktobra, kot lahko vidite. In odtlej se situacija spreminja iz dneva v dan. In če bi vam morala sedaj podati vse konkretne številke, lahko rečem, 105 ljudi iz Italije je bilo premeščenih na Finsko, Švedsko, v Španijo in Francijo. Številke imam, lahko vam jih razdelim. 30 ljudi je bilo premeščenih v Luksemburg. To so konkretne številke, imamo tudi konkretne statistične uh, podatke, imamo tudi podatke o tem, kakšno število uslužbencev določenih agencij sodeluje pri tem. Potem glede same premestitve se morda nekateri spomnite, da smo že pred časom eh, poskušali vzpostaviti prve pilotne eh, projekte, takrat, ko smo imeli največje probleme na Malti in morda se spominjate sestankov, ki smo jih imeli tudi eh, z Evropskim uradom za podporo azilantom. Veliko krat se je zgodilo, da so državam članicam očitali nesolidarnost, vendar je veliko krat šlo za težave pri izvajanju projektov. In kljub temu določenih begunci še vedno niso hoteli iti v določene države. Ampak v tej situaciji sedanje krize in pri združevanju naših skupnih moči, je zelo pomembno najti konkretne načine za premestitev. In to so zelo konkretne zadeve. V tej prvi fazi pa nismo mogli pričakovati, da se bodo vse zadeve odvijale v celoti tako, kot smo si jih eh, predstavljali. V prvih nekaj dnevih smo ugotovili, kje so težave in si prizadevali, da bi vse sprejete ukrepe izvajali na boljši način. Res trenutno nimam časa, da bi se lotila vseh podrobnih vprašanj, ampak res bi rada namenila vsaj pet minut kolegu, ki je bil na kraju samem in ki lahko pove nekaj iz prve roke. Pet minut torej. Gre za neposredno izkušnjo osebe, ki je šla v Grčijo za prvo fazo vzpostavitve žariščnih točk, tako imenovanih hotspotov in vam lahko pove nekaj o tem, ker bo vsebovalo tudi določene odgovore na vaše vprašanja. In to je tudi pričevanje nekoga, ki je bil zares tam. Oprostite, gospa Spinelli, najprej bomo poslušali gospoda. Okay. Thank you very much, uh, uh, Madame President. Hvala lepa. Dimitri Otakos, sem vodja pravne službe v GD Home. Poslan sem bil v Grčijo, da bi pomagal grškim oblastem spostaviti sistem eh, hotspotov in eh, izvajanje prve scheme premestitev. Ne morem govoriti o Italiji, tam imamo posebnega odposlanca, ki je poslan v Italijo. So določene podobnosti z Italijo, so pa tudi razlike. Velika razlika je to, kar je povedala gospod Spinelli, Grčija je v velikih eh, finančnih težavah. Grčija ima eh, hude finančne države, ne morajo uporabiti denarja za to, da bi pokrivali nujne potrebe in tukaj mora delovati komisija. Tukaj so velike razlike. Tudi eh, odgovornosti se nekoliko eh, razlikujejo v Grčiji, so porabili veliko časa za to, da bi spostavili upravne strukture za sprejem denarja. Veliko mesecev se je zapravilo, zdaj so strukture vzpostavljene, denar je na voljo opravili smo predfinanciranje eh, skup, na skupni finančni račun, ki ga ima komisija eh, v Grčiji, 33 milijonov evrov čaka na Grke, zato da jih uporabijo čim prej. To je eden največjih eh, problemov. Zdi se, da bo zadeva končno rešena. Mm. Spet enkrat nekoliko pozno. Kaj zadeva delovanje teh hotspotov? Nekajkrat sem bil tam. Uh, Ti hotspoti imajo dve funkcije. Ena funkcija je registracija, ki vključuje identifikacijo, predvsem eh, odzemanje prstnih otisov državljanov odzetih državljan, ki pridejo na to eh, prvo črto na otokih, drugo je namestitev teh eh, priseljencev. Situacija v Grčiji je trenutno takšna, da imamo en hotspot na Lesboso, ki je skoraj dokončan in še štiri hotspote ob uh, turško-grški morski mej, ki se vzpostavljajo. Končni rok za vzpostavitev je konec novembra. Registracija na želoma v Grči dobro poteka, kar eh, primanjkuje je ustrezno dobro nastanitev. Zakaj registracija v Grči dobro poteka? Iz čisto preprostih geografskih razlogov. Uh, noben nov eh, prišlek eh, na otok ne more zaposliti otoka, razen če je bila ta oseba popolnoma registrirana. Obalna straža Grčije nadzoruje promet eh, trajektov in ladij na kopno. Gospod Dimitris, mislim, da bomo imeli posebni sestanek glede tega na naslednjem eh, neseji odbora Live. Danes žal nimamo toliko časa na voljo, ampak eh, vendarle hvala lepa eh, za vašo še informacijo. Kolegice in kolegi, gremo na točko številka 7, dogovor s Švicarsko konfederacijo o podrobnosti njenega sodelovanja pri Evropskem azilnem podpornem uradu to je zadeva, o kateri smo se že pogovarjali tudi na našem sestanku novembra lani. Sedaj je gospa Mecola že tukaj. Gospa Mecola, izvolite, lahko nam poveste nekaj v zvezi s tem poročilom. Ne. Hvala lepa, gospa predeta sedujoča. Naj povem, da je jazo igra pomembno vlogo ko gre za azilno politiko Evropske unije. Zato mislim, da bi morali nadaljevati z krepitvijo te agencije. člen Prvnika OEAZO no, pravi, da je treba določiti pogoje sodelovanja za Islandijo, Norveško, Švico in Liechtenstein v okviru EASA. Sodelovanje teh eh, držav bo EASO dalo eh, dodatno razsežnost. Predvsem pri nadaljem zbiranju podatkov in izmenjavo podatkov med eh, temi državami in EASOM. Dobili smo že zeleno luč za sodelovanje z Norveško in Lichtensteinom in ta odbor je že glasoval o Islandiji. Dogovor bi moral biti podpisan pred eh, naslednjim plenarnim zasedanjem. Odbor je preložil glasovanje o Švici zaradi referenduma, ki je potekal v Švici prejšnje leto. Eh, Švica je pridružena Dublinskemu sistemu in je polnopravna eh, članica tukaj. Dogovor med Švicarsko konfederacijo in Evropsko unijo bo EASO dala dodatno eh, moč. Švica želi sodelovati na prostovoljni bazi v evropskih programih, eh, tako da v primeru oseb, ki se pošiljajo v druge države, ko ne morejo ostati v svojih državah, tukaj bi prišlo do premestitve 1200 oseb, potem še do premestitve 519 oseb. Na ta program moramo gledati z vidika priseljevanja v zadnjih eh, letih, ki je drugačno od eh, priseljevanja v prejšnjih letih eh, in je povezan z begonsko krizo, ki smo mu ji pričali sedaj. Švica je doslej sodelovala na neuraden način, vendar pa pomoč v Italiji in eh, drugim v zadevah, ki niso pravno eh, pokrite. Če potekajo, s tem bomo formalizirali sodelovanje z Švico. Eh, potem lahko imamo formalno sodelovanje med EASOM in Švicarsko konfederacijo. Potem lahko pričakujemo tudi pomoč Švice pri ključnih vprašanjih. To bo pripeljalo do harmonizacije evropskega azilnega sistema. Moje priporočilo je, da nadaljujemo z tem dogovorom in resnično upam, da bodo kolegice in kolegi podprli ta način. Veselim pa se že tudi vaših pripomb, preden podam uh, Eh, končne pripombe. Gospa Silvi Gijom je poročala Kosenci in ima zdaj besedo. Eh, Hvala lepa. Razumeli smo, kaj predlaga Roberta. Zdaj treba zaključiti z razpravami o tem dosjeju. Torej gre za dogovor s Švicarsko konfederacijo o podrobnostih njenega sodelovanja pri Evropskem azilnem podpornem uradu. Torej, to kaže na določeno negotovost, ki izhaja iz glasovanja 9. februarja leta 2014. Torej, gre za zadeve, ki so sedaj natančno opredeljene, čeprav gre za začasno eh, rešitev, naštevajo se obveznosti tako Švicarske konfederacije kot Evropske unije gre za vprašanje prostega gibanja oseb in eh, namen tega dosjeja je, da se eh, zadev lotimo konkretno na podlagi 5000 podpisov državljanov Švicarske konfederacije, da se te zadeve končno razjasnijo zaenkrat se zadeve, kot vidimo, še niso dovolj jasno oblikovale, niti se ne izvajajo zadovoljivo v praksi. Švica pa se je odločila, da bo prostovoljno sodelovala tudi v programu preselitve in premestitve, eh, sicer pa Švica že sodeluje aktivno v Evropskem azilnem podpornem uradu, tako da je namen tega dogovora v bistvu bolj natančno predeliti in formalizirati tudi določene zadeve, ki že potekajo. Ta pragmatični eh, pristop eh, pa je v vsakem primeru nekaj, kar mora potekati na podlagi naših temeljnih načel. Ne smemo pozabiti na eh, budnost, ker ne gre vedno za zadeve, ki bi bile v skladu z evropskimi vrednotami gospa Vržja, da sama bi šla v isti smeri kot Silvi, Gijom. Eh, nekoliko sem bila presrečena, ko se je ta dosje ponovno pojavil na našem dnevnem eh, redu. Mislim, da ni dobro, če se te zadeve tako presenetljivo pojavljajo na dnevnem redu. torej Švica jasno in vloga Švice v Dublinu in v Schengenu je jasna, Švica tu eh, sodeluje, vendar nismo še opravili kakršne študije ali ocene učinka, kaj se lahko zgodi v primeru referenduma. Ampak sama se sprašujem, sem sicer za pragmatičnost, zakaj ne, kadar gre za vprašanja azila, ampak vseeno potrebujemo nekaj več informacij o tem, kaj se bo dejansko dogajalo, kaj nameravajo konkretno storiti pristojni organi. Hvala lepa, gospod Vržija. Gospod Kirko, oprostite, zdaj ste vi na vrsti. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Mislim, da ne bi smeli kritizirati rešitve za okay. to kot eh, vemo, je Švica prostovoljno se vključila v eh, mnoge mm, vidike evropskega pravnega eh, reda in tukaj sodeluje. In v zadnjih letih je bilo veliko pozitivnih povezav. Če tudi ostaja zunaj Evrope oziroma Evropske unije, je Švica bistveno pomagala Evropske uniji v vrsti let, zato jih ne bi kritiziral. Popolno podpiram marsikaj, kar je povedala gospa Mecola glede tega. Seveda je pomembno sodelovanje sploh eh, v povezavi z Evropskim manzilnim podpornim organom, torej ASOM. Ja, agenciji, ki relativno dobro deluje v trenutni krizi. Švica že uveljavlja Dabinsko uredbo in jo tudi izvaja in nadaljne izvajanje je tudi v interesu vseh nas, tako da je to zelo pozitiven korak. In kar zadeva mene, bo moja politična skupina popolnoma podprla ta dogovor in tudi pozitiven pristop do Švicarske konfederacije. Tak, Hvala lepa. Gospod Vikström. No, prvič, da v tem odboru govorim eh, švedsko, se v tem odboru, ampak eh, zdi se, da je situacija v moji državi takšna, da eh, moram govoriti tudi v lastnem jeziku kar zadeva sodelovanje z eh, Švicarsko konfederacijo in sodelovanje v eh, programu. To je dejansko del sodelovanja Švice z Evropsko unijo. Zato bi morali na to gledati pozitivno, če eh, Švica želi sodelovati z EASOM. Ja, Tako da popolnoma podpiram gospod Mecelo, kot tudi moja politična skupina. Sodelovanje je vedno nekaj dobrega, če ga olajšamo v teh kritičnih časih, bo to eh, v interesu vseh eh, nas. Na strani Evropske unije bi morali biti zelo pozitivni do priključitve eh, oziroma vključitve Švice v azilne postopke, da bo urad v Malti pomagal tudi Švici in Švica, dajmo o rado. Naša politična skupina se zazema za sodelovanje in sodelovanje Švico je dobro. Vidimo, da Evropa počasi gre na razen, zato je dobro, če želi nekdo sodelovati. Hvala lepa. Hvala, gospa. Eh, naša poročevalka je prosila za besedo. Izvolite, samo dve minuti. Eh, hvala lepa. Hvala lepa vsem, ki ste mm, komentirali. Zahvaljujem se tudi poročevalcem Senci, ki so sodelovali z menoj. Eh, skupaj smo sodelovali, zato se vsem zahvaljujem eh, za potrpežljivost. Eh, naj tudi jaz napovem, gospe Veržja, da smo vsakemu poročevalcu Seni eh, poslali stališče naše politične skupine in počakali na odziv, pozitiven ali negativen. Sem si pa zapisala, da morajo poročevalci senci bolje sodelovati z poročevalci. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa kazanski postopek, določeni eh, vidiki domneve nedožnosti in pravica eh, prisotnosti na sojanju. Gre za direktivo o kazanskem postopku in o določenih vidikih domneve nedožnosti ter pravici do prisotnosti. To je ena zadnjih eh, direktiv na področju kazanskih zadev in Ta direktiva obravnava vprašanje, kot so dokazno breme, eh, pravica do molka, eh, sodba eh, v odsotnosti in tako naprej. 27. oktobra je bil trialog, dosežen je bil dogovor in Koreper je potrdil ta dogovor 4. novembra In v odboru bomo glasovali o tem danes popovdne. Najprej želim dati besedo gospe Grisbek, ki je bila poročevalka in ona nam bo predstavila trenutno sanje pogajan. Želim ji tudi čestitati. Ona je e, poročevalka v senci, torej čestitati želim za odlično opravljeno delo. In gospa Grisbek, e, z nesrpnostjo pričakujemo vašo predstavitev. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Zelo sem zadovoljna, da vam lahko povem, da po dolgih mesecih dela nam je končno uspelo doseči dogovor o bodoči Evropski direktivi o domnevi nedožnosti. Pred dvema tednoma v Strasburgu na petem eh, trilogu smo dosegli ta dogovor med eh, Evropskim parlamentom in svetom. Prejšnji teden, 4. novembra, pa je Koreper potrdil eh, ta eh, dogovor čisto na hitro eh, nekaj besed. 13. Eh, novembra bi eh, komisija morala objaviti svoj zakonodajni svežen o postopkovnih pravicah, vključno z pravili o domnevi nedožnosti. Potem pa je marca leta 2015, potem ko je svet sprejel svoje stališče, naš odbor sprejel svoje stališče. Eh, aprila, maja in julija smo imeli eh, trialoge najprej pod latvijskim predsedstvom, potem po luksemburškim. Zelo hitro smo napredovali, tako kar zadeva o, eh, samo opredelitev domnevene zdožnosti, potem področje začasne veljavnosti, potem smo govorili tudi o dokaznem bremenu in potem eh, eh, o starem načelu in dubijo prorejo, potem smo pa govorili tudi o novem eh, členu, ki govori o osumljencih in obsojencih. Veliko uh, eh, razlike še obstajajo, zlasti kar zadeva eh, osebno področje uporabe in materialno področje uporabe, potem uh, dokazno breme, potem je nekaj uh, raznolikih mnen tudi o pravici do molka in pa od nedopustnosti doka dokazov. Septembra je bil četrti uh, Eh, trialog. Dogovorila sem se z vsemi poročevalci v senci, res se jim zahvaljujem za vso podporo, za njihov odnos do dela, vse to je bilo zelo pomembno in dogovorili smo se, da bomo pripravili končni predlog, da eh, najdemo pot iz te slepe ulice in da dosežemo dogovor. Osredotočila sem se na tri eh, prednosti, da se črta 5.2 o eh, spremembi Eh, eh, kaznega premena, potem eh, pravica do molka in pa potem omemba konvencije o človekovih pravicah. Potem smo govorili tudi o tako imenovanem četrtem členu o javni objavi krivde. Razpravljali smo o teh predlogah in prišli do dogovora. Čisto na hitro, kaj smo se dogovorili kaj smo predstavili komisiji. Kar zadeva področje uporabe druge člen, tu smo eh, se dogovorili o skupni oprodelitvi, ki bo bolj ščitila osumljence in obdolžence. Direktiva ne bo se uporabljala za pravne osebe, čeprav eh, je bilo načelo domnevne nedožnosti v dogovoru tudi omenjeno. Kar zadeva četrti člen, kar zadeva pre, prepoved javne, eh, pri, eh, javnega priznanja krivde. Tu smo dobili nekaj bolj jasnih opredelitev, kar zadeva javne organe in tako naprej. Potem smo dosegli, da se sklicujemo na deseti člen in potem smo dosegli tudi uvodno določbo o medijih. Eh, ta uvodna določba se nam je zela nekoliko šipka, glede na to, kar smo hoteli, doseči, ampak to je bilo vse, kar smo pač eh, lahko dosegli, glede na to, da se eh, sistemi v naših 28 državah tako, eh, tako razlikujejo. Potem zaščita osumljenca. To je parlament res zmagal. Čisto novi člen nam je uspelo eh, doseči eh, javno ali presodiščen te osebe ne bo mogoče eh, predstavljati tako, da bi lahko sklepali o njihovi krivdi. Se pravi, osebe eh, ne bi smele biti olisičene in podobno. Osumljenci namreč. In, in dubijo prorejo uh, eh, je omenjen in potem jasna omemba oprostitve. 5.2 člen je bil črtan, to je obrnjeno dokazno breme, potem člen 6.7 eh, pravica, pravica, da se ne prizna krivda in tu smo sprejeli, da se črte pravica do nesodelovanja, žal pa smo izgubili odstavek, ki govori o pravici do informiranosti. V svetu so bili namreč proti večinsko temu odstavku in eh, svet je trdil, da je, že obstaja direktiva, ki ureja to področje. Potem imamo jasnejši eh, odstavek o prisilnih eh, pristojnostih in pa o kooperativnem vedenju osumljencov. In potem nam je uspelo zagotoviti, da je pravica domovka absolutna pravica odslej in tukaj je nekaj eh, določb, ki bodo nekoliko omilili eh, besedilo. Eh, do, dobili smo tudi odstavek, kjer se govori o pravici te eh, tišine. Po, eh, pojasnili smo tretji člen, eh, pardon, osmi člen, tretjo alinejo, ki govori o izvršitvi sodbe v odsotnosti, čeprav se. Eh, Eh, kriteriji iz 8.2 ne spoštujejo. Potem je to še deseti odstavek druga ali ne, ja, ki govori o nacionalnih pravilih dopustnosti dokazov in o pomenu upoštevanja v ocenjevanju dokazov pravice do obrambe in pravičnosti postopka. In zelo eh, dobro uvodno eh, določbo nam je uspelo dobiti, to želim eh, podariti. To je eh, uvodna izjava, ki govori o mučenju in to je prvič, da imamo nekaj takega v Evropskem aktu. E, tukaj imamo jasno sklic na člen 3 Evropske konvencije o človekovih pravicah in eh, potem je tu še člen 11 eh, o podatkih, tu smo črtali nekaj izrazov, ta, eh, tako da smo uskladili z drugimi teksti eh, 11.10, eh, novi člen in potem 13, to je pa eh, rok za eh, prenos direktive, ki je sedaj 23 mesecev. Najlepša hvala, s tem bom zaključila. Eh, eno minuto dlje sem govorila, kot mi je bilo dovoljeno in upam, da kljub temu, da imamo tudi eh, to. Eh, zakonodajo ostaja še veliko eh, kršitev načela pravice do domnevne nedolžnosti. In zato je tako zelo pomembno, da se dogovorimo v zvezi s to novo direktivo in upajmo, da bomo lahko eh, nadaljevali pri oblikovanju nadaljnih ukrepov na področju postopkovnih pravic. Naj zaključim sedaj zares toplo, se zahvaljujem poročevalcem v Senci, s katerimi smo tesno sodelovali Kinga, Birgit, Laura, Jan, De Denis in Kazimir. Zahvaljujem se tudi svetu, eh, latijskemu predsedstvu najprej, potem pa luksemburškemu predsedstvu za njihovo eh, vodelo, za njihovo vztrajnost, za njihovo sposobnost prepričevanja in potem se zahvaljujem tudi Evropske komisiji za podporo pri tem kolektivnem delu v našem odboru. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj bom dala besedo dvema kolegoma, gospe Gal in gospe Lopezo Aguilarjo, ampak samo za minuto vsakemu, kajti potem eh, se srečamo z, z odborom peti. Ja, eh, da bi samo čestitala gospe Grišbek eh, in eh, rada bi samo povedala, da smo imeli eh, zelo entuzijastično poročevalko, ki je odlično upravila svoje delo v zelo trdih razpravah. Mislim, da smo dobili zelo dober uravnotežen tekst oziroma uravnoteženo besedilo. s tem zagotavljamo načelo domneve nedolžnosti, pri čemer ne ogrožamo osreznega sodnega postopka. Mislim, da gre za dobro besedilo. In to samo zato, ker smo imeli odlično poročevalko. Gospod Lopez Gile. Tudi jaz se želim zahvaliti gospe Grisbek za opravljeno delo. Z veliko zanimanja sem spremljal njeno predstavitev, zlasti, ko je eh, eh, govorila o sodbi izrečeni v odsotnosti. Eh, želel bi vedeti, kakšna je osebina kompromisa, ki je bil dosežen v trilogu v zvezi z različnimi državami članicami, kar zadeva torej, sodbo izrečeno v odsotnosti. Hvala slišal sem e, to, kar je povedala, ampak e, te reference so bile nekoliko kritične. Mislim, da ste omenjali člen 5. Točno bi želel vedeti, kakšen kompromis ste sedaj dosegli. Hvala lepa, gospod Aguilar, kolegice in kolegi. Sedaj bomo skupaj obravnavali naslednjo točko z uh, odborom 5. Vous voulez euh, répondre maintenant? Sedaj odgovorili ali potem? Kot želite? Eno minuto. Hvala lepa, najlepša hvala Kingi in drugim kolegom eh, za to, kar so povedali. Zelo na hitro, kajti zelo se nam mudi. Dragi kolega, želite e, odgovor o sodbi v odsotnosti. 8, ne 5, 5, 2 o obrnenem dokaznem bremenu, tu je vse jasno, kar pa zadeva e, člen 8, to je pa zelo zahteven člen, e, zlasti če vemo, kakšno je bilo stališče sveta. Sedaj je tako. Eh, sodba v odsotnosti bo mogoča samo pod pogojem, da je eh, možnost pritožbe, da je oseba bila ustrezno obveščena o vsebini sodbe, da je oseba bila eh, obveščena tudi o načinih, o načinih informiranosti, kajti Eh, države imajo različne načine. Veliko krat se zgodi, da eh, osumljenci organizirajo svoj pobeg. In torej gre za obveščenost, poleg tega eh, mora oseba imeti možnost dostopa do advokata in potem pa še možnost pritožbe v primeru sodbe v odsotnosti. Skušali smo najti eh, ravnoteže med tistimi, ki pobegnejo, ki si organizirajo pobeg in ki se izognejo postopku na eni strani in drugimi, ki eh, niso mogli biti eh, dejansko objektivno obveščeni. Ampak pripravljena sem vam dati še več informacij, to sta